Eh, povzetek in sprejeta besedila ste prejeli. Eh, imate kakšne pripombe v zvezi s tem? Če ne, domnevam, da je pač sprejet eh, zapisnik. Naslednja točka na našem dnevnem redu je skupna razprava o reformi.